Dobrodošli, dragi kolegi in kolegice. Na tretji javni predstavitvi te dni gre za financiranje podnebnih sprememb in tukaj imamo kar nekaj gostov in poskušali bomo v predvidenem času do sedemnajstih izvesti tole predstavitev in na podlagi izkušenj iz prejšnjih dveh vas vse prosim, da se držite dodeljenega časa in na ta način bomo imeli priložnost, da bodo vsi kolegi lahko zastavili vprašanje in da bodo tudi dobili odgovore. Toliko v uvod. Eh, kolegica Podimata želi za uvod povedati še nekaj deset. Izvolite. Thank you very much, uh, Mr. Chairman, Mr. Royal, uh, honorable guests, and dear colleagues. Uh, let me first welcome you all in this uh, ITRES. Pozdravljeni in hvala, gospod predsednik. Naj vas vse pozdravim na tej predstavitvi o financiranju podnebnih sprememb. Moram priznati, da sem dobila idejo za organizacijo te predstavitve pred nekaj meseci, ko sem nadomeščala našega predsednika gospoda Rojla na medparlamentarni konferenci, ki jo je organiziralo švedsko predsedstvo oziroma švedski parlament v Štokholmu. Tam sem se spoznala z izvršno direktorico eh, Evropske agencije za okolje, gospod Maglejt, in veliko tis je napravila name njena predstavitev ter tudi dokazi, ki jih je predstavila. V tistem trenutku so eh, bila pričakovanja glede zavezujočega globalnega dogovora v Kopenhagnu um, zelo visoka. Ne vem, če je danes še tako. In uh, videli smo, da uh, bi morda z organizacijo to vrstne predstavitve nekaj tednov pred kopenhagensko uh, konferenco, uh, da bi torej bilo to primerno. In nažalost, zdaj, ko smo samo 30 dni pred otvoritvijo konference, razprava v eh, Evropi in tudi na mednarodni ravni kaže, da bo odločitev o finančnih vidikih podnebnih sprememb eno, eh, ena najbolj perečih točk dnevnega reda v Kopenhavnu in nobenega dvoma ni, da celovit dogovor o financiranju politike prilagajanja in preprečevanja ter eh, delitve bremena, da bo to predpogoj za uspešen zaključek pogajanj v Kopenhavnu. Torej, celotni neto stroški prilagajanja eh, v državah v razvoju naj bi znašali približno 100 milijonov evrov letno do leta 2020 in to bo vključevalo tako zasebna kot javna sredstva. Celotna raven javne podpore naj bi bila med. Uh, 22 in 50 milijard evrov letno do leta 2020 in zato ni težko razumeti, da potrebujemo eh, pravično porazdelitev bremen na globalni ravni in eh, tudi eh, jasne zaveze vlad glede javnega financiranja. Izredno pomembno je, da že v začetku vzpostavimo javno podporo za obdobje 2010-2013, zato da se bomo pripravili na učinkovito ukrepanje na srednji in dolgi rok. In ta podpora, kot veste, se ocenjuje na 5 do 7 milijard evrov na leto. Javne finance ostajajo glavni finančni mehanizem in najbolj breča točka pogajanj v Kopenhavnu. Glavno vprašanje je, kdo in po kakšnih kriterijih naj bi nosil breme in kako naj se to breme porazdeli na globalni ravni. Prva pripomba, največji del odgovornosti za trenutno situacijo je nedvomno na plečih razvitih, še posebej industrializiranih držav, zato da bodo te tudi nosile glavno breme odpravljanja posledic. Eh, seveda pa je jasno, da tudi nekatere države v razvoju, še posebej tiste najbolj napredne, eh, imajo vedno večjo vlogo pri globalni ravni emisij. In eh, tega ne smemo pozabiti tudi, ko gre za eh, odločitve o financiranju. Zato, da bi našli pravo ravnovesje, mislim, da potrebujemo politično voljo eh, na strani držav v razvoju, še posebej pa potrebujemo eh, jasne in ambiciozne zaveze strani razvitih držav. Na splošno s tem, ko bomo s finančno podporo, tehnologijo in preznosom znanja pomagali državam v razvoju preprečevati in prilagoditi se podnebnim spremembam, eh, bomo s tem uresničevali tudi svoje eh, interese in preprečevali eh, večje število beguncev, povečanje socialnih neenakosti in revščine. E, Zato bi Evropska unija morala ustrajati pri svoji zavezi, da bo nosila svoj del stroškov in spodbudila druge razvite države, da storijo enako, ne da bi pri tem ogrozila boj proti revščini in stani napredek proti uresničevanju razvojnih ciljev tisočletja. Druga pripomba. Kako se bomo lotili finančnih posledic podnebnih sprememb, eh, ki so po mnenju nekaterih ovira za eh, oživitev gospodarstva, na katerega tako čakamo. Recimo, ukrepi za zmanjšanje eh, emisij se morda zdijo tvegana izbira. Tvegana izbira za industrijo, za proizvodnjo in visok strošek za nacionalna gospodarstva. Ampak ostanimo pri številkah. Če ne bo sprejetih nobenih ukrepov, bo letni stroški znašali med 5 do 20 odstotkov BDP do leta 2050, medtem ko lahko cilje na področju podnebja eh, uresničimo, če bomo vsako leto namenili en odstotek BDP ukrepom na te področje, eh, kot eh, so pokazale raziskave. Poleg tega je jasno, da ima kriza različne vidike, finančne, gospodarske, tudi okoljske, eh, kar temeli na raznikih, različnih oblikah neenakosti. Torej, eh, povrnitev v razmere pred krizo, pravzaprav ni rešitev, za katero naj bi si prizadevali. Pravzaprav je bolj pomembno, da trenutno krizo izkoristimo kot priložnost za prehod na drugačen gospodarski model, v katerem je ključna beseda vzdržnost eh, in pa eh, trajnost ne samo naravnih virov, ampak vseh sektorjev energije, vzdržnost trgov, eh, nove poslovne priložnosti, glo, globalna konkurenčnost, eh, trajno zaposlovanje z vzpostavljanjem novih delovnih mest ter socialna enakost z bojem proti neenakostim. Reševanje problema podnebnih sprememb in zagotavljanje ustreznih finančnih virov je več kot zgolj okoljska politika. Mislim, da je to eh, enkraten primer, da preidemo na drugačen model razvoja, ki bo prinašal nove priložnosti za prihodne generacije in ki bo ustvaril eh, dobre življenjske pogoje tudi za prihodnost, namesto da se eh, osredotočamo samo na današnji dan. Mislim, da je to tisti izziv, ki je dejansko pred nami in pri vsem tem mora biti Evropska unija vodilna in si mora prizadevati za zavezništva. Najlepša hvala. Gospod predsednik, vračam vam besedo. Najlepša hvala. Zdaj pa kar takoj predajam besedo gospe Maglejt, ki je prva na seznamu. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala, da ste mi dali to priložnost, da vam spregovorim uh, po tej lepi otvoritvi ne bom uh, ponovno povzemala tega, uh, kakšne so podrobnosti pogajanj, kakšen je trenutni položaj, ampak če se spomnimo naših ciljev za zmanjšanje emisij, Um, vemo, da bomo potrebovali izrazito vodilno vlogo Evrope v svetu. Uh, Rada pa bi se posvetila temu, kako bomo uresničili cilje in kako lahko to naredimo, tako da bodo stroški za družbo najnižji. Ne gre samo za to, da bi na najcenejši način zmanjšali emisije. Zagotoviti moramo tudi, da bodo naši ukrepi eh, ustvarjali pozitivne učinke, tako da bomo na koncu imeli boljšo kakovost življenja, kot jo morda poznamo danes. In kar je še bolj pomembno, eh, ne smemo ustvarjati problemov na drugih področjih. In eh, To je tisto, na kar bi se rada osredotočila. Na koncu bom govorila tudi o finančnih naložbah in politikah v Evropi, o razmerju do e, stroškov preprečevanja in prilagajanja in e, videli bomo tudi, katere naložbe bi lahko omejile tveganje. Govorila bomo o inteligentni infrastrukturi in o gospodarstvu znanja, to sta dve zadevi, za kateri je moja agencija specializirana in bi zato rada povedala nekaj več. Eh, in glede na to, da sem se vrnila ravno kar iz Pekinga, iz pogajanj o omejevanju uporabe premoga, eh, bom nekaj povedala tudi o tem, ker je to zelo pomembno eh, v začetku pogajanj v Kopenhavnu. Ne bom ponovno govorila o številkah, vsi jih poznate, ampak. Eh, nedvomno veste, da smo na poti, ki nas vodi zelo blizu eh, ogrevanju za eh, dve stopinji Celzija in zato eh, so eh, predvidene omejitve ključne. Sedanji kjotski cilji nas, torej imajo, vsebujo predvidevanja do leta 2020 in glede tega, kaj bo sledilo, bomo marsikoga morali prepričati o tem, kaj je potrebno. Eh, potrebno je zmanjšati emisije za 50 odstotkov um, v primerjavi z letom 1990. Eh, pravzaprav pa bi tukaj morali biti vodilne eh, razvite države, ki naj bi emisije zmanjšale celo za 80 do 95 odstotkov. Če nam do leta 20, 20, torej 2020 um, ehm, ne bo uspelo doseči teh ciljev, Eh, bomo pristopili eh, določene eh, okoljske pragove in to so zelo realne grožne, ne nekaj, kar virtualno gledamo na internetu. In to pomeni, da bomo morali vsako leto zmanjšati emisije za 6 odstotkov in kot bo gospod Stern nedvomno povedal v svoji predstavitvi, je zdaj najboljši trenutek, da ukrepamo. E, prizadevanja, ki jih namenjamo svojemu svežnu za okolje in podnebje, e, so daljnosežne. E, bistveno vplivajo na onesnaževanje zraka in tudi druga področja, ampak iz naših analiz agencije je jasno, transport, kmetijstvo, voda in številni drugi elementi Torej, če bomo učinkovito uresničili svoje politike, bomo lahko eh, preoblikovali Evropo v nizkooglično gospodarstvo, povečali bomo eh, energetsko eh, varnost in mislim, da ustvarili tudi številna delovna mesta. Eh, zato sem bila zelo vesela, ko sem danes prebrala, ko je Peter, kako je Peter Lešer, vodja Simensa, povedal, da. Eh, imamo zdaj enkratno priložnost, da izkoristimo te uh, okoliščine. Eh, ne bom govorila o vseh zavezujočih in nezavezujočih ciljih, kajti nedvomno poznate te številke in uh, tudi veste, kakšne so razlike, če bomo dobili če bomo prišli do sporazuma v Kevenhavnu in ne, in kaj to pomeni. Nedvomno pogosto razpravljate o tem. E, napredujemo. Bila sem v odboru za okolje prejšnji teden in novi poslanci so mi zastavili številna vprašanja. E, med njimi je bilo tudi nekaj takih, ki ne verjamejo vse te številke, ampak lahko vam zagotovim, da je Evropa zmanjšala svoje emisije, smo na poti k uresničevanju kjotskih ciljev in če pogledate emisije 27 članic, Eh, so bistveno niže kot eh, pred leti in tu dejansko so eh, posledice naše politike, ne samo posledice finančne krize. Eh, številne države imajo zelo ambiciozne cilje za obnovljive vire energije. Številne države so, si prizadevajo doseči več, kot je predvideno v zakonodaji in Številne države, vključno z Združenim kraljestvom, si prizadevajo zastaviti si zelo ambiciozne eh, cilje, ki bi pripeljali do, pripeljali do zmanjšanja emisij za 80 do 95 odstotkov, ampak za to moramo eh, trenutnih 10 ton emisij na osebo na leto zmanjšati na 2 eh, toni. Torej gre za eh, ogromen eh, korak. Eh, podnebne spremembe že kažejo posledice. V zadnjih 30 letih smo porabili več kot 100 milijard evrov za dogodke povezane s sušo in številke pravzaprav eksponentno rastejo. Eh, podobno velja za škodo, ki je posledica eh, vremenskih neprilik, pa tudi zavarovalniške številke kažejo, da vse skupaj ne gre na bolje. Eh, sploh pa je vse to vidno v sredozemlju. Eh, tudi strokovnjaki odkrije, odkrivajo anomalije pri vremenu. Eh, prišlo je do velikih pacov temperatur, ponekud eh, celo do minus 70 stopinj, kjer tega v preteklosti ni bilo. In tudi eh, železnica, naprimer, poročajo o tem, da iz, izredni dogodki eh, vremenske narave puščajo posledice na infrastrukturi. Eh, Eh, torej, vse to nas mora gnati, da spremenimo stvari in nekaj, na kar boste nedvomno postali kmalo pozorni, je naša odvisnost od uh, surovin. Uh, konkuriramo s Kitajsko, Indijo, uh, ko gre za vedno večje popraševanje po naravnih virih in uh, Evropa je seveda učinkovita proizvajalka, ampak. Nedvomno bomo morali. Uh, na tem področju spremeniti delovanje našega gospodarstva, kar pomeni, da bomo morali bolj učinkovito proizvajati in tudi skladiščiti energijo. Razviti bomo morali bolj učinkovit promet, bolj učinkovita mesta, porabo vode in tako dalje. Eh, ravno kar smo eh, eh, dobili poročilo o trajnostni rabi naravnih virov, ki se osredotoča na kovine, obstaja različne vrste kovin barvne kovine in druge kovine in še posebej nas je, so nas zanimale dragocene kovine. In štiri so tukaj eh, izredno pomembne, ki jih je mogoče zelo dobro eh, reciklirati, ostalih pa ne, ampak to so tiste kovine, na katerih temelji naša moderna družba. To je v telefonih, v naših omrežjih, to so. Eh, novi materijali, zaradi katerih imamo lažje avtomobile, lažje letala in tako dalje. Um, in ko kopljemo rude, uh, vedno znova računamo, da bo ta ruda zadostovala, zato da bomo pridobili potrebne materijale. In uh, ko bomo prišli do točke, ko ne bomo več potrebovali toliko jekla in drugih surovin, eh, da eh, bomo zašli v težave, če ne bomo spostavili dobrega sistema za recikliranje teh materijalov. In eh, pozorni moramo biti na, sploh na industrijski ravni tudi na recikliranje teh redkih materijalov. Ravno tako je ta študija preučevala biogoriva. In morda smo bili nekoliko nespametni eh, pri ukrepanju in eh, to, tudi naj, to kaže tudi to poročilo. In eh, sicer kaže, da, tu, eh, da biogoriva imajo svoje mesto, ampak uporabljati bi se morala v specifičnih pogojih in to vrstno delo mora zdaj spremljati vse, kar počnemo. Torej gre za naložbe in tudi naložbe, ki bodo potrebne, če ne bomo uspešni. Uh, Energetska učinkovitost McKinsey v svojem poročilu ocenjuje, da potrebujemo na leto 30 milijard evrov za uh, večjo učinkovitost naših naložb in naših tehnologij. Ampak, če bomo to uresničevali, bomo dosegli uh, cilje do leta 2020. Uh, eh, to vsekakor prinaša uh, velik, veliko donosnost naložb in eh, to bi se morali ljudje osredotočiti. Ampak, ko eh, pogledamo finančne svežne, ki so bili delo načrto za oživitev gospodarstva in mislim, da je 17 držav eh, predvidelo tudi določene zelene ukrepe, Um, ampak v vseh teh ukrepih je zelo malo sredstev namenjenih za energetsko učinkovitev. Uh, videli smo um, javni prevoz, eh, obnova voznega parka. Eh, tu je bil glavni eh, del tistega, kar se je financiralo iz teh svežnjev. In seveda je treba pohvaliti, da smo sploh razmišljali v to smer, ampak jasno je, da ta sredstva tudi niso imele toliko učinka, kot bi jih lahko imela, če bi to skladili z drugimi politiki, naprimer, kar zadeva zgradbe. Uh, Eh, potrebujemo torej specifične uh, ukrepe in če uh, se bomo tega lotili, bomo, kot je povedala podpredsednica, lahko uh, preprečili, da bi uh, nas podnebne spremembe stale 20 odstotkov BDP. Uh, ampak za to so potrebne velike inovacije. Uh, potrebno je razmišljati o tem, da bomo morda morali. Uh, zmanjšati eh, uvoz eh, nafte za ogromen delež. Predvsem pa eh, na ta način lahko veliko prihranimo tudi, kar zadeva ukrepe proti onesnaževanju okolja. Kajti vse to nas stane 46 milijard evrov, če upoštevamo tudi zdravstvene stroške. Torej povezovanje politik, eh, je res tisto, na kar se moramo osredotočiti. Naj torej na hitro spregovorim še o Kitajski. Eh, Kitajska uresničuje strategijo omejevanja uporabe premoga s tem, ko zapira neočinkovito eh, industrijo. Naprimer, 700 najmanjših elektraran je v naslednjih treh letih predvideno za zaprtje in to pomeni 500 gigavatov zelo onesnažujoče energije ravno tako pa namenjajo tudi veliko pozornosti najbolj učinkovitim eh, projektom. V njihovem svežnu za naslednja leta je 30 odstotkov namenjenih za infrastrukturo, predvsem za železnice. Imeli bodo največje omrežje hitrih vlakov na svetu. Uh, ampak eh, s svojimi naložbami so Kitajci že največji proizvajalci vetrne energije in tako dalje. Eh, imajo načrte za super omrežja in marsikaj, česar niti mi nimamo, ampak predvsem je zanimivo, kako za vsak politični ukrep, za vsako naložbo eh, preverijo, kakšne ima to pozitivne učinke za eh, čistočo zraka, za vodo in tako dalje. Torej njihovo vsakodnevno poslovanje se je preoblikovalo in te politike upoštevajo na vsakem koraku. Mislim, da je to zelo spodbudno in mislim, da bodo dejansko uspeli doseči eh, domače cilje in zmanjšati emisije do leta 2020, kot so predvideli. Za konec, in to je poziv industrije, moji eh, agenciji, vedno več znanja je potrebnega, vedno več znanja se zbira na različne načine. In zelo pozitivno je, eh, da eh, tudi eh, se najdejo podjetja, ki so pripravljena dati na voljo eh, svoje podatke, svoje znanje, zato da ugotavljamo, kako učinkovite so naše eh, politike. In mislim, da eh, so to pravzaprav eh, sredstva, katerih višina bistveno presega to, kar se namenja na nacionalni ravni. Eh, moj predlog je, oziroma moja agencija bo v prihodnosti preučevala programe, kako priti do več podatkov, do več znanja, zato da bomo lahko videli, kako se stvari povezujejo. In to je verjetno najbolj najboljši učinek eh, sredstev, ki jih dajemo na voljo. Mi smo eh, odgovorni tudi za eh, globalni nadzor eh, nad eh, okoljskimi učinki. To je verjetno najbolj eh, priznan program na tem področju. Eh, in tukaj združujemo eh, informacije iz okolja s številnimi drugimi podatki, ki jih imamo na voljo in jih posredujemo tistim, ki oblikujejo politike in eh, to na način, ki je uporaben za vsakodnevno ukrepanje. Eh, povezali se bomo tudi z eh, industrijo in na ta način prispevali k temu, da bodo ladje plule in da bodo letala ostala v zraku. Hkrati pa bomo izvedeli tudi veliko o tem, kje smo zaradi podnebnih sprememb najbolj ranljivi in uh, gre res za uh, izreden projekt in uh, nedvomno bo zelo koristen tudi pri preoblikovanju Evrope v nizkooglično gospodarstvo. Torej, najlepša hvala za vašo pozornost in vračam besedo predsedujočemu. Hvala lepa, gospa Glade, za te informacije da ne bomo izgubljali časa. Imamo sedaj naslednjega govornika. V bistvu ni naš sogovornik, povabili smo Lorda Nikolasa Šterna, ki ne more biti prisoten tukaj, zato imamo video sporočilo z njegove strani. Prosim, da ta posnetek sedaj predvajamo. Tolmačenja ne bo, prosim, da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 Hvala lepa, gospod eh, Herbert Reul. Gospa Podimata, hvala govorniki, poslanci in goste. V bistvu bom govoril o ugotavitvah, ki vplivajo na podnebne spremembe. In te raziskave so strani inštitucije TEEB to je organizacija ekonomika, ekosistemo in bioraznovrstnosti. Študija je bila, študija bo zaključena leta 2010, imamo pa nekatere umestne ugotovitve, ki jih bom predstavil. Omejil se bom na samo tiste ugotovitve, ki vplivajo na podnebne spremembe. can move further. Yes. See, so basically... Torej, imate kopije moje prezentacije. Tri ugotovitve bi vam želel predstaviti. Prvič je nujnost uh, ukrepanja za koralne grebene. Uh, torej, uh, v okviru teba so bile vzpostavljene ugotovitve, ki predvidevajo, da bodo zaradi podnebnih sprememb ogroženi koralni grebeni in govoril bom o tem, koliko bomo s tem izgubili. To ni prvič, da TEP objavlja takšne ugotovitve. Podobne ugotovitve so bile izražene tudi druge, ampak prvič se je zgodilo, da ljudje ne govorijo samo o fizični škodi, ampak govorijo o vrednotah, ki jih bomo izgubili zaradi izgube koralnih grebenov, zaradi podnebnih sprememb. Potem imamo tudi ublažitve skozi zeleni oglik. Čez nekaj trenutkov bom pojasnil, kaj je pomeni zeleni oglik. In pa še tretja ugotovitev, prilagoditev skozi ekološko obnovo. Torej, kot veste, TEP je organizacija, kjer sta vključena tudi Nemčija, Norveška, Danska in eh, vse te eh, države so vključene pri raziskavah. Interim, eh, torej umestno poročilo je bilo predstavljeno lansko leto in glavne ugotovitve so bile naslednje. Prvič, kako je zaradi izgub v ekosistemov in v izgube bioraznolikosti, je ogrožena dobrobit ljudi oziroma se izgublja. Kar nekaj številk se je pojavilo. Lahko bi se zgodilo, da, lahko bi, se zgodilo, da bi izgubili 6 do 7 odstotkov globalnega BDP-ja in ta izguba dobrobiti je izredno pomembna. Druga gotovitev mestnega poročila je bila naslednja. Ni samo sedmi tisočletni cilj tisti, ki je ogrožen zaradi izgube ekosistemov in bioraznolikosti, ampak tudi preostalih šest ciljev bo, oziroma njihov doseganje bo ovirano zaradi degradacije ekosistemov in izgube biodiverzitete. In potem še tretja ugotovitev, kako se skupaj postaviti v kontekst makro politike, makrogospodarstva, tudi tukaj bo to imelo močan vpliv na izgubo bioraznolikosti in eh, degradacije ekosistemov. Vse to je ugotovilo torej umestno poročilo. Naj vam dam samo neko idejo o tem, kaj to pomeni. Pet uh, tisoč ciljev zasledujejo uh, lokalne, regionalne oblasti, prav tako poslovni segmenti, industrijski segmenti in tudi potrošniki. Ampak zato, da bi lahko ponudili znanstveno dokaze za to, potrebujemo konceptualni okvir. Torej, to pomeni uh, vloga tako imenovanega D-nič. Torej, D-nič to pomeni konceptualni okvir možnih predvidenih ukrepov? D1, 2, 3, 4 želijo ukrepati, ampak eh, znanstveni dokazi pa prihaja, izhajajo iz D nič. Kaj lahko te bi pove o podnebnih spremembah. Torej, najprej imamo nujno, nujne razmere na področju koralnih grebenov. Tudi to je bilo objavljeno v poročilu Teba, ki je bilo objavljeno prejšnji mesec in bo verjetno predstavljeno tudi na srečanju v Kopenhagnu naslednji mesec. Kot vidite, korale, tako tiste, torej so porazdoljene tako v hladnih, kot tudi v toplih vodah. Tukaj lahko vidite razporeditev. In obstajajo različne ugotovitve. Približno 30 odstotkov koralnih grebenov naj bi bilo po teh ugotovitvah ogroženih. Če je to res, kaj to pomeni v smislu gospodarskih izgub? Skušali smo zbrati dokaze in na, na podlagi teh narediti konkretno analizo. Ampak katere so pa tiste vrednote, o katerih govorimo? Torej, oglejte si te številke. Približno 83 študij smo zbrali, povsod eh, iz Eh, iz celega sveta, tako za toplo vodne kot hladno vode korale. Po, povprečna vrednost je 4 ameriške dolarje na leto. 2007 je bila ta cena je bila to ta cena, ki je veljala in skušali smo izmeriti vse te izgube in kakšne so pre, izgube in koristi. Eh, tukaj gre v bistvu za enako, ena in isto stvar. Vsaka preprečena korist je izguba in vsaka preprečena izguba je korist. Torej, če, se, če si ogledamo, naprimer, storitve regulacije, smo izgubili 648 dolarjev. Tukaj govorim o poprečnih cenah in poprečno to ne pove vedno veliko, ampak še vedno nakazuje na to, kje so tiste izgube in kakšne so razšeznosti teh izgub. Kar se tiče kulturnih storitev zaradi izgube, eh, zaradi izgube koralnih grebenov, vidimo, da imamo tukaj izgubo 7425 eh, ameriških dolarjev na leto. In Ljudje morda menijo, da koralni grebeni izgledajo tako kot na prejšnji sliki. Dejansko so pa takšni. To se zgodi zato, ker se vzpostavljajo različni podnebni pogoji, spremembe in to vpliva na njihovo odpornost trop, eh, tropski koralni grobeni so na pragu sprememb, ki jih več ne bomo mogli izničiti, povrniti. Gre za nepovratne spremembe in eh, nekatere te spremembe so takšne, da noben gospodarski ukrep tega ne bo mogel spremeniti. In ko govorimo o vplivu podnebnih sprememb na korale, moramo ugotoviti, da tudi naši sedanji ukrepi ne bodo zatosti za to, da bi preprečili zgubo koral zaradi podnebnih sprememb. Etični vidik je, torej, kje se bomo ustavili, 450 ppm ali 350 ppm. In če želimo, da bi preživeli tropski koralni grebeni, potem se moramo osredotočiti na številko 350 ppm. In eh, to je to, o čem je prav kar govoril gospod Nikolas Stern. To pomeni, tolikšna mora biti zmanjšava emisij CO2 tako v razvitih kot v državah v razvoju. Zato je potreben eh, politični konsens med vladojočimi političnimi razredi posod po svetu prejšnji mesec sem bil v New Delhiju in ko je bilo govora o kjotskem protokolu, so indici povedali, da uh, so pripravljeni se prilagajati. Nočejo se samo izgovarjati na to, da so revna država, da ne morejo ukrepati, ampak pravijo, da nimajo izgovora za to, da ne bi ukrepali. Želijo biti tudi sami zgled svet, uh, svetu in uh, poskrbeti za ublažitve zaradi njih samih. Še ena izmed ugotovitev je prikazana na tej prosojnici. Tukaj gre za izglede, kako bi lahko izgledali koralni grebeni v obdočnosti in to so zastrašujoči uh, podatki. Torej lahko vidimo, kakšni bi bili koralni grebeni v primeru porasta za eno stopinjo, za dve stopinje, za tri stopinje. In uh, zato so potrebni nujni ukrepi, da bi se izognili izgubi koralnih grebenov. Potem gozdni oblik za ublažitev podnebnih sprememb. V povezavi s to temo Different land use cover defined to achieve CO2 Različna eh, na različen način izrabe zemlje bi lahko dosegli omejitev koncentracije CO2 na 450 ppm in če bi tudi omejili fosilna goriva in industrijske in druge emisije, eh, bi lahko zmanjšali emisije na globalni ravni. Torej, o tem bom kasneje več povedal. Do 4,8 gigaton CO2 lahko letno shranimo v gozdovih. In to je pomembno sporočilo, ki izhaja iz ocen TEEB. In še nekaj o prilagoditvi. Nujno je, da stabiliziramo emisije CO2. Kako to narediti, kako to prevesti v ublažitve in v prilagoditev. O tem bom sedaj nekaj povedal. Če želite, da bi bile vaše strategije prilagoditve učinkovite, Potem je potrebno uh, obnoviti oglik, ki se, ki se shranjuje v gozdu, v drugih zemljskih površinah, obdelovalnih površinah in tako naprej. To je ena izmed ugotovitev TEEB, eh, glede tega, kaj bi lahko bile naše strategije. In eh, potem, kar se tiče um, gozdov, kar se tiče koralnih grebenov, uh, kar se tiče uh, gozdov magrov in tako naprej. Vse to bi lahko bilo primerno za prilagoditev, za zmanjševanje CO2, ampak tudi zato, da bi zmanjšali pojavnost. Pojav sprememb Torej, če imajo, eh, naprimer, Indija, Kitajska in tako naprej, tri milijone revnih ljudi, eh, odvisno pač od kriterijev, če je kriterij dva dolara, potem je pol indicev revnih in eh, noben. Noben ukrep proti, sprememb, proti pomembnim spremembam ne bo pomagal, če ne bomo upoštevali tudi pojava revščine. In to je pomemben uh, pomembno sporočilo, ki ga je omenil tudi eh, Nikolas Stern. To je tako povezano, da enega cilja ne moremo doseči brez drugega. Lahko bi dosegli dobro sinergijo z različnimi strategijami prilagoditve in ublažitve. To bi lahko imelo vpliv na zmanjševanje revščine, zlasti v državah v razvoju. Potem tudi tudi eh, poplave lahko nadzorujemo potem eh, in pa zaščito ekosistema lahko pospešimo skozi invest, ustrezne investicije. Ko govorimo o obnovi, je ena stvar, da želimo doseči uh, obnovo, ampak moramo se vprašati, ali je to ekonomično. Uh, TEP je pripravil določene podatke za, za koralne grebene, za mangrove, za um, notranje tokove, jezera, um, reke in tako naprej. In stroški so tukaj zelo visoki. To dodatno pomeni, da je potrebno poskrbeti za investicije pri programu ekološke obnove. Uh, vse to ne bo samo zmanjšalo emisij CO2, ampak boste dobili tudi eh, dober, eh, dobro povračila za vaš uložen denar. Pri vseh predvidevanjih je bilo ugotovljeno, da je bi bilo da je smiselno ulagati v projekte za obnovitev ekosistema. Samo še dve minuti bom govoril imamo različne vrste oglika. Imamo rjavi, modri, zeleni in črni oglik. To, da bi ustavili izgubo zelenega ali modrega oglika, bi lahko povzročilo eh, zmanjšanje za 25 odstotkov emisij toplogrednih plinov. Zato moramo razmisliti o tem, kje so naše uh, prioritete, kako preprečiti eh, in kako preprečiti dodatne emisije iz področja rjavega ali črnega oglika. In še zadnje, ključna sporočila, ki bi jih želel deliti z vami. Za ublažitev zeleni oglik ni samo možnost, ampak je nekaj nujno potrebnega. be really necessary. And finally, adaptation, ecological restoration. Torej, moramo poskrbeti za 30 odstotkov zelenega oglika. To je nujno potrebno. Nujna pa je tudi prilagoditev. Obnova ekolo, ekolo, eh, ekosistema je nujno potrebna. To je najboljša pot za strategijo eh, prilagoditve in za dober povratek vaših investicij. To so, ključni, to so tri ključna sporočila, ki bi vam jih želel predati. Sedaj pa bom vesel vaših vprašanj in komentarjev. Hvala lepa. Hvala za vaš čas. Hvala lepa. Naslednji govornik je gospod Campbell. prosim, da že pripravljate vaše vprašanja ali prispevke, tako da bomo lahko hitri. Ob petih moramo nadaljevati z preostalimi točkami na dnevnem redu. Torej, zamujamo. Beseda ima sedaj gospod Kembo. in ko boste postavili vprašanje, bi se lahko še sedaj govori, dogovorili, da bo vsak postavil svoje vprašanje v roku ene minute. Thank you, Mr. Chairman. Hvala, predsednik. Hvala, da ste mi dali možnost govoriti na tem sestanku. Slišali smo jasno sporočilo strani eh, predsednika in sopredsednice, namreč financiranje je ključnega pomena za uspeh Kopenhagna. Preden začnem, naj povdarim, da podjetja želijo prispevati na tem koncu razprave. Z osebnega stališča sem zelo zaskrbljen na tem, da se zdi, da smo obsedeni samo z finančnimi številkami. Vem, da je to del celotnega procesa, ampak zdi se, da smo s tem obsedeni. Kar bom skušal narediti na hiter način v okviru moje predstavitve je, da bom ubral praktičen pristop in si bom ogledal celotno zadevo z drugega vidika. Vprašanje, na katerega bom skušal odgovoriti, je, kako ne v bistvu izkoristimo finance, sredstva, zato, da bi dobili kar največje koristi pri boju proti podnebnim spremembam. To, kar bom govoril, je v bistvu rezultat številnih razprav iz uh, poslovnega sveta in to je zelo pomembno za konferenco v Kopenhagnu. Sredstva potrebujemo zato, da lahko delujemo. Če želimo doseči zmanjšanja, o katerih je govoril gospod Stern, gospa Glejt in tako naprej, to se bo zgodilo samo, če bomo že od samega začetka in eh, za začetkom mislim Kopenhagen vzpostavili primerne institucije in postopke. Če tega ne bomo naredili, če ne bomo imeli nadzora, se bo lahko zgodilo, da bodo sredstva šla v nič in to bi pomenilo zamudo dobre priložnosti. Torej, sedaj bomo videli, kaj se bo zgodilo z prosojnicami, ali se bodo pojavile na ekranu ali ne. Vsekakor imate kopije. Yes, Dobro, zadeva deluje. prosojnice so nekoliko pomešane, tako da bom improviziral. Naj začnem pri tem, da povem, kaj želimo doseči. Želimo se odzvati na dvojni izziv na področju energije. Želimo zadostiti dodatno popraševanje po energiji in želimo se odzvati na izzive podnebnih sprememb. Naj postavim to v kontekst. Govorimo o veliko denarja. Dve milijardi ljudi nima dostopa do komercialne energije. 22 eh, milijard eh, je potrebnih investicij za to, da bi upravljali podnebne spremembe. Želimo si pospešenega razvoja in eh, namestitve novih tehnologij in zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Kateri so nekateri glavnih, so tisti glavni pomisleki na področju financiranja? če govorimo o razsežnosti in predvidljivosti. To slišimo na vsakem sestanku o podnebnih sprememb. Dobro je, da govorimo o številkah, potrebujemo predvidljivost, potrebujemo takšne finančne anažmaje, ki bodo trajali. Viri, odkot bodo te finance prišle, kako bodo upravljane, kakšen je namen, kje so na razpolago. In ne nazadnje, ta sredstva morajo biti trajnostna. Torej, če si ogledamo razsežnost, govorimo o številnih, eh, o velikih številkah, 100 milijard na leto. Govorimo o javnih ali zasebnih investicijah za trge ali trge oglika. In ko govorimo o institucijah, je potrebno povedati, da potrebujemo transparentna in predvidljiva pravila, potrebujemo jasne zahteve. In govorimo tudi o velikem bogatstvu oziroma o toku bogatstva in pa investicij. To je pomembna tema. Torej, iz predhodnih razprav je razvidno, da je eno izmed glavnih problem to, da morajo javna financiranja olajšati zasebne investicije v povezavi z podnebnimi spremembami. Če bomo sedaj postavili predsedenčne primere, bi to lahko eh, ali pomagalo ali pa oviralo bodoče programe in napredek. V Evropski uniji lahko opažamo, da obstaja potreba po financiranju za izgradnjo zmogljivosti. Ne smemo po nepotrebnem trošiti denarja, ki ga imamo. Moramo ga maksimalno izkoristiti in zato potrebujemo ustrezne zmogljivosti in izgradnjo teh zmogljivosti. In ne nazadnje govorimo o pomembnih prenosih bogatstva. To je potrebno predstaviti tudi javnosti. Veliko smo videli predstavitev o tveganih podnebnih sprememb, vendar pa ali je to doseglo javnost, ali je to dovolj doseglo javnost v tej meri, da bodo razumeli, da bodo morali obstajati prenosi bogatstva. Sedaj pa financiranje iz javnega sektorja in o tem, kaj se zdi poslovnemu sektorju tukaj bistvena vloga. No, tukaj imamo pravo prostornico, tako da z poslovnega vidika želimo, da bi se zmanjšali politični in tehnološka tveganja, tako da bi imeli več zasebnega financiranja sicer neizvedljivih postopkov. Želimo zagotoviti, da bodo tehnologije, ki predstavljajo visoko tveganje, prišle skozi svoje demonstracijske eh, oziroma skozi začetne faze, potem eh, potrebno je zapreti ta finančni prepad med uh, projekti, ki potekajo tako kot ponavadi in pa takšnimi, ki bodo temeljili na osnovnih stroškovnih analizah. Potrebujemo energetsko intenzivne projekte, takšne, ki bodo zahtevale veliko kapitala. In uh, dobra spodbuda za poslovni svet so tudi nagrade. Uh, ljudje morajo biti spodbujeni pri tem, da bodo uh, raziskovali, da bodo imeli inovativne pre, projekte in uh, inovacije in razvoj tehnologij se mora uh, nadaljevati. Če si ogledamo nekatera izmed načel se poslovni svet eh, vedno vzdržuje tega, da bi izbirali zmagovalce in poražence. In karkoli se vzpostavi za javnimi sredstvi, bi moralo biti neutralno, kar se tiče tehnologij. Ne smemo favorizirati enega samega proizvajalca. V preteklosti se je to dogajalo in to je nevaren precedens. Zato je pomembna predvidljivost, preglednost, to je bistvenega pomena. Na ta način poslovni svet ve, kje in kako lahko zaprosi za, takšen, za takšna sredstva. Pomembna je tudi enakost. Ni pomembno, katera država, iz katere države prihaja inovacija, iz katere države prihajajo raziskave, ali so to evropske države, razvite države, nerazvite države. Zagotoviti moramo, da če gre za javno financiranje pri boju proti podnebnim spremembam, moramo zagotoviti enakost v smislu možnosti. Spodbujati moramo podjetja, ki imajo sedeže v različnih eh, klimatskih področjih. Takšna podjetja imajo različne pristope, razvijali bodo inovacije, prišli bodo do. do različnih novih rešitev in vse to moramo spodbujati. In uh, denarja mora biti dovolj za to, da bi zaprli prepad med uh, zasebnim in javnim financiranjem. Tukaj si lahko ogledamo nekatere izmed pozitivnih izkušenj. Ne bom se spuščal v podrobnosti. naprej. Eh, to je v bistvu priloga, ki sem jo dodal v prezentaciji, saj bi bila sicer predolga. Ampak tukaj imamo pet načinov, kako lahko zagotovimo napredek eh, pri, pri vključevanju javnosti. Davčni krediti, davčne olajšave so zelo uspešen način, se lahko spodbujajo raziskave in razvoj, potem eh, posojilna jamstva, um, koncesijska posojila in tako naprej. Tukaj imamo nizke stroške, ampak dobre spodbude za uporabo tega denarja. Zlasti, ko gre za večje infrastrukturne programe, potem uh, nepovratna sredstva, potem tudi javni razpisi. Vse to so področja, kjer nimamo samo razdeljevanje sredstev, ampak gre za usmerjeno podeljevanje denarja. Um, podjetja so na ta način bolj usmerjena, prej smo slišali o Siemensu. Uh, torej us, na ta način lahko olajšamo financiranje za ta podjetja. In ne nazadnje, uh, podjetja bi bila šokirana, če ne bi govorila o tem področju in sicer gre za tem, kako se vrniti k finančni stabilnosti in trgu. Če si ogledamo trge, lahko, lahko ugotovimo, da velik del pod, eh, konvencije o podnebnih spremembah in kjotskega protokola torej, zaradi vsega tega potrebujemo trge, ki bodo sredstva vlagali v ukrepe proti podnebnim spremembam. Trgi želijo zagotovila, da bodo preživeli, da se bo njihov obstoj v prihodnosti nadaljeval za celoten življenjski čas teh investicij, za opremo, ki je bila financirana. Torej želijo si predvidljivosti, nekaj, kar vedno zahtevamo. Oglični trgi v bistvu niso pravi trgi. To so trgi, ki jih vodi vladna politika. To je nekaj, kar je ustvarjeno zato, da bi dosegli nizkooglično gospodarstvo. In zato je to popolnoma odvisno od tega, kako se razvija vladna politika. Upam, da bomo v Kopenhagnu dobili ustrezne eh, sklepe, ustrezne zaključke. Eh, verjetno tam še ne bomo dobili zaključkov, ampak šele zagotovila, da bomo uh, tudi v prihodnosti imeli oglične trge, da bomo prišli do končnih sklepov. In tudi, kar se tiče mehanizmov čistega razvoja in skupnega izvajanja, vse to postalo birokratska nočna mora in potrebujemo reforme za to, da bodo ti projekti bolj uspešni, da bomo vključili več podjetij. in uh, tudi, ko gre za skupno izvajanje tisočetnih ciljev, ta, to izvajanje še ni zadostno za to, da bi lahko spremenili tudi količino izpustov CO2. Razvijati moramo nove mehanizme, potrebujemo nove mehanizme z okoljsko celovitostjo. Ne, ne govorim tukaj o kratkoročnih dobičkih. Ne, ta novi proces mora vse skupaj preseči. Potrebujemo celovit dostop do okolja, zagotoviti moramo, da bodo vse nacije, vse, vsi sektori poskrbeli za prizadevanja mi smo zaskrbljeni nad razvojem postopkov, vidimo pritiske na evropske in industrije strani naše konkurence, ampak dobro, vse to poznate, o tem ste že razpravljali v zadnjem letu in pol. Novi mehanizmi morajo imeti zdrave mehanizme prilagajanja, tako da bodo dejansko delovali, da, bodo, da jih bo moč izmerjati in da bodo odgovorni. Končno sporočilo je torej to, da lahko ugotovimo, ali bomo dobili dobre mehanizme, dober trg, eh, uravnovešeno popraševanje in eh, ponudbo. In ko bodo vlade vzpostavile ustrezni okvir, številne transakcije in pa investicije, ki bodo vplivali na podnebne spremembe, se bodo še dolgo dogajali izven ogličnega trga. To bo spodbujal navaden trg, eh, neposredne investicije, podjetja, ki želijo investirati in spodbujati nove trge, brez da bi morali oblik uporabiti za glavno gonilo teh trgov. Tukaj se bom ustavil. Upam, da sem spodbudil razpravo, morda se bodo nekateri eh, se ne strinjajo z menoj, ampak hvala, da sem lahko tukaj govoril in eh, veselim se vaših vprašanj. Najlepša hvala. Ponavljam torej svojo prošnjo. Do 17. imamo čas, ker nekaj informacij smo dobili in uh, vsi govorniki so imeli možnost predstaviti svoje informacije in zdaj vas prosim, da ste pri svojih vprašanjih čim krajši, eno minuto. In eh, če me ne boste opobogali, vas bom s kledivcem upozoril na to, da je minuta minila. Najprej, gospod Hrmnet. Najlepša hvala, gospod predsednik. Eh, najprej se zahvaljujem vsem govornikom za zelo obsežne in poglobljene predstavitve. Jasno je, da se podnebne spremembe dogajajo in da si moramo prizadevati za trajnostni razvoj, ne glede na to, kaj trdijo neverni tomaži. Vrčevati moramo z naravnimi virim in vemo, da je to način, kako spodbuditi ljudi, da odkrivajo nove tehnologije. Ravno tako pa moramo biti eh, zelo razumni v svojem pristopu. Ne? Želimo nekih industrijskih oaz na tak način, kot poznamo davčne oaze. To pomeni, da je potrebno spremeniti način, kako ljudje razmišljajo. In ko spreminjamo vzorce razmišljanja pri ljudeh, moramo ljudem pojasniti, da bodo morali plačati več. Eh, naš planet je nekaj, kar nam je bilo pravzaprav samo zaupano v varstvo in predati ga moramo naslednjim generacijam, tako kot smo ga mi prejeli od prejšnjih generacij. Koliko denarja torej porabimo za izobraževanje, usposabljanje, informiranje, ali ne bi morali v Evropi več sredstev? nameriti za to, da bi spodbujali zaščito podnebja. Gospod Kirek. Najlepša hvala. Imam dve vprašanji za gospoda Kumarja. Najprej, kar zadeva koralni greben, mislim, da je CO2 odgovoren za uh, uničenje. In ali lahko pojasnite, v čem je težava, ali gre za zakisljevanje? ali gre za pomankanje kisika v vodi. Ali ni Henryjev zakon tisti, ki velja, ko se temperatura zvišuje. In pa drugič gozdovi. Gozdovi uh, odstranjajo oglikov dioksid iz ozračja, ampak Višja, ko je temperatura, eh, hitreje potekajo reakcije. Skratka, kemične reakcije so uh, hitrejše, kot smo videli v Sibiriji. Hitrejša uh, resorpcija v gozdovih in eh, v tleh, bi nadbumla lahko pripeljala do neke samoregulacije eh, v biosferi. Ali to drži v uh, kar zdeva CO2? Eh, gospod Piper, ja, najlepša hvala. Um, Zanimiva mnenja so predstavili trokovnjaki, ampak nekaj bi vseeno vprašal, ali lahko poveste, v kolikšni, deli, v kolikšni meri je človek odgovoren za spremembe, za segrevanje ozračja. Uh, In pa drugo vprašanje, že deset let temperature ne padajo in v Nemčiji strokovnjaki, eh, vsaj nekateri napovedujejo zaradi manjšega, manjše osvetlite strani sonca, napovedujejo padec temperature. In pa tretjič, ne razumem gospoda Štern, eh, ne vem, zakaj vse negativne posledice zdaj uh, prenaša nekako na 22. stoletje, kakšni so razlogi za to. In pa še vpraš četrto vprašanje, govorili ste o gotovosti načrtovanja za industrijo, ali ste uh, analizirali, kaj bi se zgodilo, kakšne bi bile posledice, če bi preuranjeno ukrepali. Uh, Eh, naprimer, v, pri nas so uh, eh, 4 hektarje gozda posekali, zato da smo tam uh, postavili solarno elektrarno. Ogromno denarja smo v Nemčiji namenili za pridobivanje sončne energije. Ste tudi to kdaj uh, analizirali? In pa uh, trgovanje z oglikom. Uh, če eh, bomo spostavili sistem licitiranja, eh, koliko bo to stalo podjetja? Ste to analizirali? Lahko bi postavil še 20 ali 30 eh, drugih vprašanj. Zdi se mi, da je ta razprava, ki jo danes poslušamo, nekoliko enostranska in škoda, da nismo slišali tudi z druge strani. Hvala, gospa Kavaljo. Thank you.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 se večinoma strinjate glede tega, koliko sredstev bo potrebnih za financiranje boja proti podnebnim spremembam. Vprašanje pa je, kako porazdeliti ta, to breme med eh, javne in zasebne mehanizme in tudi posem geografsko med eh, države v razvoju in razvite države. Moje vprašanje je. Eh, kako torej eh, v prvi vrsti porazdeliti te, to financiranje. In pa še nekaj, kar je povedal eh, gospod Campbell. Strinjam se, da je zelo pomembna izgradnja zmogljivosti v državah v razvoju, eh, kajti sicer nekako mečemo veliko denarja skozi okno in to ne pripelje do spremembe vrednot, da bi se borili proti podnebnim spremembam. V razvitih državah pa eh, se moramo posvetiti drugačnemu, drugačni izgradni zmogljivosti, predvsem raziskavam. Eh, imam pa še vprašanje za dr. Campbella, kar zadeva raziskave in razvoj. Eh, na vaših prosojnicah piše, da potrebujemo eh, tehnalno, eh, te, torej, tehnološko neutralne kriterije, kako daleč naj bi šla ta neutralnost. Uh, Ali naj gre tako daleč, da ne razlikuje med vetrno, sončno energijo in energijo iz biomase, ampak da samo govori o ciljih eh, zmanjševanja in energetske učinkovitosti in ostalo prepusti trgu imate dejansko take kriterije, ko gre za razdeljevanje sredstev za raziskave. Hvala, gospa Rivazi. Merci. Hvala, gospod predsednik. Hvala vsem govornikom. Imam vprašanje, ki zadeva notranjost Evrope. Zlasti vzhodnoevropske države veliko prispevajo k emisijam oglikovega dioksida. Zanima me, kako lahko znotraj Evrope z tehnološkimi transferji ali s financirami spodbujamo te države, zato da bodo bolj zmanjševali svoje toplogredne pline. Druga zadeva, če pomislimo na veliko infrastrukturo, kako lahko Evropa prispeva k tem sektorjem, ki še zlasti prispevajo k toplogrednim plinom. Pomislimo naprimer na stare zgradbe. V Franciji stare zgradbe prispevajo v višini 40 odstotkov k emisijam toplogrednih plinov. Treba bi bilo torej obnoviti eh, stanovanja pri tem mislim tudi na socialna stanovanja, obenem pa na železniško infrastrukturo. Evropa bi morala bolj prispevati k temu, da bi zmanjševali emisije toplogrednih plinov. Potem davek na oglik. V določenih državah članicah so se odločili za to, da bodo obdavčevali fosilna goriva. Mislim, da bi morali ob tem upoštevati tudi elektriko na področju jedrske energije. Kako lahko Evropa spodbuja države članice, da se, za to, da se odločajo za nove oblike energije? Hvala. Hvala, gospod Hasi. Najlepša hvala, gospod predsednik. In najlepša hvala za zanimive predstavitve. Eh, Imamo vprašanje v zvezi s koralnim grebenom, kot je podobno je eh, povedal tudi gospod Girek. Torej, ta ugotovitev, da eh, prihaja do neke stiske, zelo izrednih razmer, da prihaja do Eh, zakislevanja oceanov, kar je posledic eh, večje koncentracije CO2 v ozračju. Mislim, da je tu ena od eh, najbolj zaskrbljujočih ugotovitev, kar sem jih slišala. In bila sem tudi na drugih podobnih predstavitvah, kjer so strokovnjaki povedala, da kar zadeva korale, da je bila zgorna meja pravzaprav že presežena in da eh, za nje eh, koncentracija ne bi smela biti više od 350 ppm. Eh, in Morda me zanima, kako to komentirata uh, gospa McGlade in uh, gospod Campbell. Zanima me, ali uh, potekajo kakšne razprave tudi v industrijskih krugih uh, o bolj ambicioznih ciljih od eh, dveh stopin, o katerih zdaj govorimo. In pa še eno vprašanje gospodu Campbellu. Pri financiranju ste se osredotočili predvsem na javno financiranje. Zanima pa me vas komentar tudi od eh, kar zdeva druge vire financiranja. Naprimer, emisijske dejatve eh, za mednarodni letalski in ladijski promet. Gospod Odi. Hvala, gospod predsednik. Prisluhnili smo zelo zanimivim poročilom. Gre za to, da moramo sedaj sprejeti pomembne politične in drugačne odločitve. Potrebovali bomo celo vrsto let za to, da se bomo dogovorili. Naša dožnost pa je ta, da zaščitimo našo industrijo in eh, socialne posledice na planetu, ki je zelo kompleksen, kjer dobro vodenje ni stabilno. Torej, čaka nas zelo veliko izzivov. Kaj mislijo naši strokovnjaki o tem, da bi lahko, da bi lahko imeli povsod po Evropi davek na oglik in to bi lahko razširili tudi na druge regije po svetu? Kako naj zaščitimo naš notranji trg v mednarodnih pogajanjih? Najlepša hvala, še vprašanje z moje strani. Uh, gospod Campbell, govorili ste, da potrebujemo drugačno organizacijo. Kaj imate tukaj v mislih? Več zmogljivosti? Dobro, to je bilo potem uh, zadnje vprašanje. In, uh, če začnemo z odgovori, bo prvi gospod Stern, no, uh, malo šale. Gospa McLeod, hvala, gospod predsednik. In uh, morda lahko odgovorim na eno od vprašanj, ki je bilo zastavljeno pravzaprav njemu. Uh, trenutno nimamo nobenih ocen, kar zadeva izobraževanje. Uh, vemo, da je to izredno učinkovito in ravno izobraževanje v mladih letih uh, je tisto, kar verjetno prenaša največji donos, tako rekoč. Uh, Ampak, eh, če pridem na tiste vprašanje, kjer imam bolj konkretne odgovore, eh, torej razprava, kar zadeva koralni greben, dejansko je zakislevanje tisto, kar je glavna sprememba in kar je glavni razlog, eh, zakaj koralni grebeni niso več funkcionalni. V začetku je imelo tu za vzrok temperaturo, ampak nekateri grebeni so se dejansko opomogli od porasta temperature in eh, z veseljem lahko, s, eh, lahko razpravljala tudi o uh, kemijskih procesih, za razliko od uh, temperature in dejansko tukaj gre tudi za Henryjev zakon. Uh, omenili ste oglik pri. drevesih in rastlinah in dejansko z višjo temperaturo ta biotska raznovrstnost, ki jo imamo, postaja vedno, bolj učinko, vedno manj učinkovita pri eh, zajemanju eh, oglika. Torej, eh, 15-16-20 odstotkov manjša je ta zmogljivost, če vam na hitro odgovorim. Zdaj pa, če se vrnem na financiranje. Upala sem, da eh, bi morda lahko razpravljali tudi bolj podrobno o tem, kateri element, kateri, na katere elemente pri dvigu temperature lahko eh, vplivamo z različnimi procesi, ali gre za eh, segrevanje zaradi posameznih plinov ali za znižanje temperature, ampak načeloma se eh, temperatura povišuje, tudi učinek sonca ne pojasni razlik med polarnimi in ekvatorialnimi regijami. Eh, torej nimamo nobene druge razlage za različno segrevanje posameznih delov sveta, razen emisij toplogrednih plinov. In eh, to, eh, razlog za to je vedno znova, so vedno znova povišene emisije, ki jih je povzročil človek. Mislim, da Nikolaus Stern ni hotel povedati, da bodo negativne posledice prišle samo v 22. stoletju mislim, da je hotel predvsem povedati, da je to neka prihodnost, ki si niti ne moremo predstavljati, niti uh, si je ne smemo dovoliti, torej osegrevanje za 5, 6, 7 stopin. In uh, že zdaj moramo kaj ukrepati za to, da ne bomo uh, prisiljeni razpravljati o takem 22. stoletju. Uh, potem pa bolj nasplošno, uh, tisto, če se nisem uspela izpostaviti, je vzpostavitev novega industrijskega partnerstva. Uh, v okviru bolj stabilne politike glede oglika, cen oglika in eh, glede energetskega svežna in odzivov na podnebne spremembe. Eh, kar nekaj razprav sem imela z različnimi vodilnimi v industriji, ki eh, pravijo, da tudi če ne bomo določili cene za oglik, Eh, si lahko predstavljajo neko prihodnost, ko se bodo vzpostavljala to vrstna partnerstva. Dezertek je zelo dober primer. 14 eh, partnerjev na milijarde evrov se eh, investira v to, da bi to sončno energijo pripeljali v Evropo in to vrstno partnerstvo ne bi bilo uh, niti predstavljivo pravzaprav še pred leti. Uh, zdaj proizvajalci avtomobilov, naprimer na Danskem, eh, razpravljajo o eh, možnosti avtomobilov, ki bi jih lahko ki bi jim lahko baterije napolnili na nekih eh, postajah, črpalkah. Eh, skratka, eh, zelo zanimive so različne pobude, ki se pojavljajo morda ne ob začetku postopkov, eh, torej projektov, ampak kasneje. Eh, seveda pa je še vedno potrebna določena stabilnost javnih naložb. Eh, torej, eh, s tem se lahko vrnemo na programe davčnih spodbud in s programi za oživitev gospodarstva. Eh, velika količina denarja namenjamo obnovi zgrad, predtemer Avstrija je več milijard namenila za obnovo javnih zgrad, za boljšo izolacijo, naprimer na Češkem, v Franciji, obnova socialnih stanovanj, Eh, več milijard v eh, Nemčiji. Eh, torej, kar nekaj je to vrstnih programov. Torej, gradbeni sektor je izpostavljen in se mu posvečamo. Zelo malo pa govorimo o inovacijah, o nekih stvarih, ki jih je enostavno in hitro mogoče uporabiti in kjer imamo dobre učinke industrija misli, da če bi lahko zmanjšali popraševanje po energiji, če bi lahko postali bolj učinkoviti, eh, potem ta prihranek ne ostane v samem podjetju. In eh, zato je eh, pomembno, da se ta denar ponovno vlaga v nizkooglične tehnologije in to je tisto, na kar bi morali osredotočiti pozornost. Torej neko ravnovesje med novimi davčnimi spodbudami in inovacijami. Ali verjamem v davek na, na oglik? Mislim, da je to zelo pomemben signal potrošnikom, kajti potrošniki zaenkrat ne čutijo pritiska v trenutku, ko nekaj kupujejo. Ampak enostavno način Eh, kako stvari eh, uresničiti, je eh, v zgornjem toku, tako rekoč, pri proizvajalcih industrije, energije. In želeli bi, da tudi v točki, ko ljudje nekaj kupijo, razumejo povezavo med naravnimi viri, oglikom in količino denarja, ki jo imajo v denarju. In mislim, da finančne institucije eh, se dejansko morajo pripraviti na to mešanico eh, davčnih, povečanih davčnih bremen in eh, spodbud na eni oziroma drugi strani. Nemčija je izvedla študijo, ki eh, preučuje pozitivne stranske učinke dobrih rešitev in če eh, prištejemo eh, vse Eh, negativne okoljske učinke, potem je cena eh, konvencionalne energije 6 evrov na kilovatno uro, eh, energije iz obnovljivih virov eh, pa samo nič 8 evrov na kilovatno uro. Torej, to je ogromna razlika. In pogosto eh, industrija na podlagi tega razmišlja o tem, kako sp sp spremeniti svoje notranje delovanje, bolj pa bi morali razmišljati tudi o spremembi samih proizvodov. Najlepša hvala, naslednji gospod Campbell. Hvala, gospod predsednik, in hvala poslancem in poslankam za zelo zanimiva vprašanja in cel teden bi lahko odgovarjal na nje, ampak ne bom. E, poskušal se bom odzvati na tista vprašanja, ki so bila neposredno postavljena meni. E, prosili ste nas, da komentiramo, v kolikšni meri je človek odgovoren za podnebne spremembe. Če preučite literaturo, eh, vidite, da, različna, da obstaja različna merila, naprimer merilo na prebivalca, ampak načeloma eh, razvite države veljajo za glavnega krivca za podnebne spremembe in razvite države so tiste, ki morajo biti vodilne pri reševanju teh težav in mislim, da z vidika Evropske unije lahko rečem, da smo prevzeli vodilno vlogo. In eh, tisto, kar nas zdaj mora bolj skrbeti, je, kdo nam dejansko sledi. Eh, stvari se razvijajo, ampak eh, tudi ostali se nam morajo bolj približati. Potem to vprašanje, ki je bilo zastavljeno v zvezi s konkurenčnostjo in obdavčitvijo um, organizacija Business Europe se zauzima za odprte trge in nekateri naši člani, sploh francoski člani, so zaskrbljeni in mislijo, da grožna obdavčevanja na meji bo dejansko vplivala na pogajanja. Ali to drži, ne vem. Moje osebno mnenje pa je, da eh, bo to spremenilo predvsem uvoz in da večina uh, Pri večini proizvodov, ki so dejansko pomembni, bomo ta učinek zelo težko izmerili, težko bomo pre, preprečili, da bi določene stvari bile uvožene, ampak uh, industrija cementa in jekla, ki sta tukaj najbolj aktivni, um, sta tukaj uh, v prvi vrsti izpostavljeni in morda bo dejansko ta pritisk kaj dosegel. Uh, potem, kar zdaj v vprašanje gospe. Uh, Hasi, uh, eh, dejatve za letalski in ladijski promet. Eh, moj stavljeni odgovor je, da gre za vprašanje konkurenčnosti. Eh, evropske letalske družbe so zaskrbljene, da bi eh, bile druge družbe v konkurenčni prednosti in eh, evropske družbe zelo podrobno spremljajo razvoj pogajanj. Eh, tudi sam sem bil prisoten v Barceloni in zaenkrat eh, ni kakšnih bistvenih sprememb eh, v stališčih do eh, te vključitve v sistem trgovanja. Eh, ne vem, kako se bo vse skupaj izšlo, ampak lahko rečem, da, kot pravimo angliži, da je bila kri na stenah, ko smo o tem razpravljali. In uh, gre uh, Eh, z zadevo, ki je ključna z vidika konkurenčnosti sploh za evropske letalske družbe. Gospa Krvalja je vprašala nekaj vprašanj in eno od njih je bilo zelo zanimivo. Eh, pravzaprav eh, to, kar je govorila o zvezi z izgradnjo zmogljivosti, eno od glavnih področji, kjer mislim, da lahko dosežemo napredek v Köbenhavnu, je razvoj tehnoloških svetovalnih centrov. Mislim, da bi bil to ogromen korak naprej. Gre za, v določeni meri za izgradno zmogljivosti, hkrati pa je to uh, dober vir uh, sredstev v zgodnji fazi, ko gre za izgradnjo tovrstnih centrov. Če se osredotočimo na vprašanje, kot je energetsko učinkovitost, pomislite na potencialne prihranke. Uh, Če bi imeli nek povezovalni sistem, bi tu res lahko stopnjevali. In eh, kot je povedala gospa McLeod, lahko bi dejansko dosegli veliko uspeha, veliko, velike spremembe, morda naprimer obnova zgrad po Evropi in tudi drugje. Uh, Eh, mislim, da bi tu eh, lahko bila velika korist, ki bi nastala razmerala malo denarja. Eh, Združene države to podpirajo, Evropa to podpira, Japonska pa je pravzaprav vse skupaj začela in tukaj imamo veliko podpore in lahko dosežemo napredek. Se upravičujem, gospod predsednik, ampak pravzaprav nisem razumel vašega vprašanja, ker nisem slišal tolmačenja. Torej, eh, bojim se, da boste morali zastaviti vprašanje še enkrat. Eh, no, eh, nisem odgovoril še na vse, še eh, eno vprašanje, ali bi morali razlikovati med tehnologijami. Tudi tukaj gre za ravnovesje, ni druge rešitve. Ne smemo izbirati zmagovalnih in poraženih tehnologij, ampak. Prizadevati si moramo za to, da ne podpiramo podiramo že obstoječega ravnoteže in eh, geoelektrik uh, bo uh, ravno te dni predstavil svoje poročilo uh, in tu gre za velike naložbe, ki prihajajo iz evropskih družb in uh, pri katerih je bil gonilo prav trg oglika in pa seveda podnebne spremembe. S tem bom zaključil. Najlepša hvala, gospod Kumar. No, mislim, da ne večino vprašanj so že odgovorili ostali kolegi, ampak nekaj stvari je eh, še odprtih. Praš gospod Piper je vprašal, kolikšen delež podnebnih sprememb lahko pripišemo ljudem oziroma človeškim posegom. Seveda, če eh, si ogledate ta pojav v daljšem časovnem obdobju, več tisoč let, eh, potem mislim, da lahko s precejšno gotovostjo ugotovimo, da vsaj določeni izredni dogodki, ki smo jim priča, so posledica eh, človeškega delovanja. In eh, tudi, če to morda eh, eventuelno ni res, je vendarle dokaj. Zanesljiv, vendar lahko dokaj zanesljivo sklepamo o tem. Potem, kar zadeva korale. Eh, tudi naša ekipa je prišla do novega spoznanja, namreč v Arabskem morju uh, smo gotovili, da večina koristi, ki jih prinaša korale, koristijo uh, revnim ljudem ribolov in uh, turizem. In, uh, s tem dobimo dodaten argument, dodacijo, dodatno racionalo, da moramo sprejeti ukrepe za zaščito koral, ne samo iz eh, zelenih razlogov, tako rekoč, ampak tudi za omilitev revščine. Ne vem, če je bilo še kakšno drugo vprašanje naslovljeno specifično name. E, torej, kar zadeva eh, to prenašanje sprememb v 22. stoletje. Verjetno je gospod Stern uh, govoril o tem, kaj bo to breme, ki ga mi ustvarjamo, pomenilo za prihodnje generacije. Uh, torej gre za nekakšen uh, pogled v bolj oddaljeno prihodnost. In uh, mislim, da, so, da je to uh, vse, kar sem želel povedati. Uh, Najlepša hvala. Hvala vsem govornikom za eh, razpravo, za zanimive informacije. Nedvomno to ni zadnja priložnost, ko govorimo o tej temi. E, torej, še enkrat najlepša hvala. Čez nekaj trenutkov bomo mi nadaljevali eh, z naslednjo točko našega dnevnega reda. Še enkrat hvala vsem. Meine Damen und Herren. Dame in gospodje, dragi kolegi in kolegice. Eh, ne bom vas še enkrat pozdravil, ampak naslednja točka dnevnega reda je točka 11. In sicer gre za uporabo biocidnih pripravkov. Danes je predvidena izmenjava mnen. Poročevalec je gospod Karim, ki je tukaj. In zelo vam bom hvaležen, če kar začnete. In vsi tisti, ki nimajo namena ostati v dvorani, ampak se želijo še o čem pogovoriti, vas prosim, da odidete iz dvorane, zato da bomo lahko začeli z našim delom. Hvala. Gospod Karim, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Kolegi in kolegice, gre za dejanje v promet in uporabo biocidnih pripravkov. Danes je predvidena izmenjava mnen. Uh, ostali pomembni datumi pa so eh, rok za vložitev predlogov sprememb, to je 26. januar 2010. Glasovanje v odboru pa bo potekalo 22. oziroma 23. februarja, kar pomeni, da upamo, da bomo potem o tem na plenarnem zasedanju glasovali maja naslednje leto. Taka je torej predvidena časovnica. Če se zdaj posvetim sami temi, uh, gospod predsednik, priznati moram, da ko sem prevzel ta dosje, nisem imel uh, veliko znanja o biocidnih pripravkih oziroma o tem, kaj to je in kako zadeva deluje. In verjetno to velja za številne druge kolege v našem parlamentu, ampak. Uh, Torej, na kratko bom predstavil, zakaj gre, potem pa še bom predstavil še svoje mnenje. Jaz sem nov član v eh, tem odboru, ampak eh, kolegi so že delali na tem področju, pa tudi, ko sem eh, bil odgovoren za poročila v ostalih odborih, sem bil vedno zelo odprt za stališča drugih kolegov in kolegic. Eh, in zelo odprt za razprave. Biocidni proizvodi so učinkovine, kemikalije ali mikroorganizmi, ki se jih uporablja za nadzor nad škodljivimi organizmi, e, torej organizmi, ki so škodljivi za človeško ali pa živalsko zdravje. E, te pripravke proizvodi uporabljamo za zaščito eh, proizvodov pred organizmi, ki bi lahko eh, bili škodljivi. To, tu gre vse za celo vrsto proizvodov od eh, razkožil do eh, sredstev za deratizacijo. In eh, večina zakonodaje Evropske unije je vsebovane v direktivi o, o biocidnih pripravkih. In, eh, na, tukaj je predvsem predvidena struktura, kako uh, se odobr, odobrijo uh, eh, to vrstni pripravki. Mislim pa, da direktiva do sedaj ni bila izredno učinkovita. Obstaja samo ena nova učinkovina, ki je bila odobrena po novih pravilih medtem ko je na pozitivni listi več sto snovi. In eh, kolikor vem, predlog komisije prizade, eh, poskuša poenostaviti postopek in ustvariti več jasnosti, ravno tako pa poskuša vzpostaviti eh, dodatno zaščito za okolje. Mislim, da je komisija v svojem poročilu podala določene dobre predloge, eh, predvsem eh, centraliziran postopek odobritve za manj tvegane proizvode skupaj z eh, okrepljenim sistemom medsebojnega sodelovanja med državami članicami. Mislim, da bi to izboljšalo obstoječe postopke in da bi prispevalo k razvoju novih proizvodov. Zaščita okolja pa seveda mora biti na prvem mestu. Sem pa zaskrbljen, da nova uredba um, morda ne vzpostavlja okvira, ki bi omogočal delo industriji, sploh malim in srednjim velikim podjetjem, ki eh, so odgovorne za veliko raziskav in razvoja na tem področju. Eh, trg biocidov je bistveno manjši od trga pesticidov, so pa ta sredstva ključna za javno zdravje. Eh, uporaba biocidov je drugačna od eh, uporabe pesticidov, čeprav včasih eh, snovi torej vsebujejo iste učinkovine. Mislim, da je kar nekaj področji tega predloga, ki jih je potrebno podrobno preučiti. Naj gre tukaj za uh, seznam uh, manj tveganih proizvodov, uh, torej ali je ta seznam ustrezen, potem ali je potrebno spremeniti kriterije za izključitev uh, in uh, ali je proces odobritve, kot ga je predvidela komisija, uh, smiseln in uporaben za industrijo, kar se seveda povezuje tudi z vprašanji raziskav in razvoja, ki sem jih omenil, in pa ali je uporaba komitologije, kot je predvideno v tem predlogu, ustrezna. Uh, gospod predsednik, tukaj gre za prvo izmenjavo mnen in upam, da sem jasno povedal, kakšna so Eh, moja stališča in kako naj bi se te teme lotili. Eh, vsekakor eh, vabim kolege, da mi predstavijo svoje stališče, svoje mnenja, ali zdaj tukaj, ali pa kasneje in na podlagi tega mislim, da se lahko razprava začne. Herzlichen Dank. Najlepša hvala. Gospod Patričelo ima prvi besedo. Voglio innanzitutto ringraziare il collega Karim. Naj se najprej zahvalim kolegu Karimu, poročevalcu, za to predstavitev. In naj se tudi zahvalim komisiji eh, za delo, ki ga je upravila, zato da bi izoblikovala zakonodajni predlog, ki je zelo zadovoljiv in eh, upošteva vse cilje, ki zadevajo še zlasti zaščito javnega zdravja. To besedilo sem prebral z velikim zanimanjem. Besedilo vsebuje določene specifične elemente, ki bi jih morali verjetno izpopolniti, zato da ne bi povzročili preveč bremen malim in srednje velikim podjetjem, ki delujejo na tem področju. Naj povem, da me veseli, da bo prejšnjo direktivo nadomestila uredba. To pomeni, da se bodo vse določbe neposredno takoj uvajale v vseh državah članicah. Ne bo treba torej imeti prehodnega obdobja in ne bodo potrebni ukrepi za prenos v zakonodajo. Z uredbo bomo torej zagotovili večjo uskladitev evropskega trga. Obenem bomo tudi poenostavili administrativna bremena za podjetja. Potem, kar zadeva postopek odobravanja, se nagibam k temu, da bi imeli eh, predvideno dovoljenje strani Evropske agencije za kemijske proizvode. To bi zadevalo nove snovi in tudi malo tvegane biocide. Mislim, da bi morali to razširiti na vse kategorije proizvodov, tudi na eh, posebej eh, nevarne biocide. To bi namreč prispevalo k boljšemu delovanju notranjega trga in bi pomagalo proizvajalcem na nacionalnih trgih. Popolnoma se strinjam s predlogom Evropske komisije, ki pravi, da bi ob tej centralnem postopku imeli tudi nacionalni postopek mm, dovoljenja oziroma odobravanja. To bi bil, bili, bila velika pomoč za male in srednja velika podjetja, ki delujejo na tem področju. Zelo veliko jih je in gospodarska kriza jih je močno prizadela. Na tak način bodo lahko izbirali med nacionalnim postopkom za odobritev in centralnim postopkom za odobritev strani Evropske agencije. Če govorimo o, tem, o teh dovoljenih, moramo še poskrbeti za to, da bomo biocide redno ocenjevali, nevalvirali, preden se bodo potem znašli v prvi prilogi ocena mora biti primerjalnega značaja, kot predvideva 21. člen uredbe, vendar to vodi tudi v dvome, s tem lahko imamo potem tudi drugostopensko oceno učinkovin. Potem pomembne so tudi tarife. V prejšnjih letih je prišlo do velikih razhajanj med eh, tarifo, ki se je navezovala na ocenjevanje. Zdi se, da bi morali uvesti enotne, poenotene tarif, tarife, zato da ne bi imeli nobenih špekulacij, zaradi katerih nastradajo še zlasti mala in, velika, mala in srednje velika podjetja zauzemati se moramo za centraliziran in dosleden sistem. Potem, kar zadeva označevanje, se strinjamo z novimi določbami, potrošniki bodo lahko opravljali zavesne izbire, ne bomo imeli več diskriminacije, ki jo imamo danes med evropskimi in neevropskimi proizvajalci izdelkov, ki vsebujejo biocide. Zdi se mi odveč to, da bi na nalepkah ob imenu učinkovine navajali tudi številko dovoljenja. Dejansko bi šlo za nekakšno podvajanje z drugimi eh, zakoni. To ne vodi v nobene koristi za okolje, niti ne za človekovo zdravje. Najlepša hvala. Naslednji je kolegi, naslednja je kolegica Mibazi. Hvala, gospod predsednik. Zanimivo je, da smo prešli od direktive na uredbo. Ne gre toliko za to, da bi omogočili večje koristi eh, podjetjem. Gre za to, da gre za večjo uskladitev med državami članicami. Tako ne bomo imeli držav članic, ki Eh, hitro sprejemajo direktivo in tistih, ki jo počasi sprejemajo. Gre za načelo notranjega trga. S tem zagotavljamo doslednost, eh, kakršno smo imeli tudi pri pesticidih. Izraz doslednost je zelo pomemben. Mislim, da bi morali izpostaviti dva glavna elementa v tej novi zakonodaji ki jih bomo verjetno morali urediti. Najprej odgovornost držav članic za odobritev proizvodov, potem pa kriterij za izključevanje učinkovin. Prva točka, odgovornost držav članic pri eh, dajanju dovoljen za proizvode. Zdi se, da v tej uredbi je, eh, je predvidena tudi možnost, da država članica ne bi odobrila proizvoda, ko imamo pesticide, je mogoče, da država članica zavrne dovoljenje. Kar pa zadeva eh, biocide, to ni mogoče. Morali bi imeti vzajemno priznavanje ob, eh, zavezujočega, eh, zavezujoče narave. To pomeni, da ni mogoče, da bo ena sama država nekaj zavrnila. Eh, Pri pesticidih so stvari drugačne. Potem pogoji za prilagoditev lokalnim razmeram. Pri pesticidih nismo imeli pogojev, pri biocidih pa imamo več pogojev. Država članica torej ne, ne more spremeniti dovoljenja zaradi lokalnih okoliščin. Potem možnost, da bi omejili uporabo. Pri pesticidih je to možno, pri biocidih pa ne. Države članice bi lahko imele drugačne, različne uporabe glede na kulturo določene države. Potem, kar zadeva centralno dovoljenje, to imamo pri biocidih, ne pa pri pesticidih zakonodaja za biocide se zdi, da je veliko bolj omejevalna, če želimo zagotoviti suverenost držav. Imamo tudi veliko več težav pri spreminjanju dovoljen. Vidite torej, da nimamo doslednosti. Moramo se pa zauzemati za dosledno celoto. Potem kriteriji za izključevanje učinkovin. Ne bom se spuščala v podrobnosti določeni kriteriji, ki so obstajali v direktivi za eh, pesticide, se ne uporabljajo za biocide. Dejansko pa gre za iste eh, snovi z mogoče drugačno koncentracijo. Imamo okrog 50 tisoč proizvodov, ki eh, vsebujejo biocide, zadevajo higieno in druga področja. Imeli smo naprimer take kitajske proizvode, ki so prišli v Francijo in so povzročili veliko težav. Vse to, kar je toksično eh, oziroma zelo onesnaževalno, ne obstaja zdaj pri biocidih, pa čeprav to eh, drži na področju pesticidov. Potem sem si zabeležila še celo vrsto drugih stvari, vendar kar zadeva kriterije za izključitev, mislim, da pri eh, biocidih smo eh, preveč popustljivi. Gospod poročevalec, mislim, da bi se morali eh, zauzeti za večjo zaščito zdravja, ker so to izdelki, ki se na veliko uporabljajo. Potem predlagam, da bi v, v zakonodajo o biocidih eh, vključili tudi eh, druge vidike, ki jih eh, niste obravnavali. Gre tudi za predlog poročeval, glavnega poročevalca za to uredbo, o kateri razpravljamo. Hvala, gospod predsedujoči. Danke mich herzlich. Najlepša hvala. Kot naslednjo ima besedo komisija, gospod Buči. Upam, da sem to prav izgovoril. Thank you very much, Mr. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi sama se zahvaljujem poslancem in poslankam, ki so podali zelo uporabne komentarje. Zahvaljujem se tudi gospodu Karimu, ki je odgovoren za uh, to Eh, ta dosje in za njegove zanimive eh, predloge. Kaj ti eh, to zakonodajo imamo že 8 let in res želimo, da bi delovala. In gospod Karim je dobro predstavil težave, ki izhajajo iz trenutne zakonodaje. Torej, um, želimo poenostaviti postopke, kajti večinoma gre v tem sektorju za majhna in srednje velika podjetja, kar pomeni, da je poenostavitev, eh, jasen okvir eh, zelo pomemben. Eh, glavn, eden od glavnih ciljev pa je seveda tudi zaščita okolja in eh, človeškega zdravja. Eh, deloma to že imamo v trenutni direktivi, obstajajo pa tudi določene pomankljivosti, naprimer označevanje uvoženih proizvodov, kjer se lahko uporabljajo snovi, ki v Evropi niso dovoljene in ki so lahko zelo škodljive za potrošnike. Uh, zato moramo poskrbeti za to, da bodo izdelki v prihodnje jasno označeni, da eh, bodo ti vsebovali samo učinkovine, ki so v Evropi dovoljene in na ta način eh, bomo zagotovili, da bodo tudi potrošniki ustrezno zaščiteni. Kot je nekaj poslancev in poslank povdarilo, eh, je za nekatere proizvode predviden centraliziran postopek, ki je sam po sebi seveda bolj učinkovit in uh, poenostavlja postopek odobritve. Razlog, zakaj nismo tega predlagali za vse proizvode, pa je, da se moramo zavedati, da imamo na eh, tem področju na tisoče proizvodov, ki so odobreni v različnih državah članicah. In če bi eh, z vsem tem delom kar naenkrat zasuli novo agencijo, bi to bila velika težava. Hkrati pa moramo. Eh, zagotoviti, da eh, vse skupaj deluje in da bodo tudi podjetja zainteresirana za centraliziran postopek. Zato smo se odločili za naslednje. Imamo centraliziran postopek za vse proizvode, eh, ki bodo vsebovali nove učinkovine. Torej, tiste, ne tiste, ki že obstajajo na trgu, ampak tiste, ki jih podjetja razvijajo oziroma ki jih bodo podjetja razvila in se bodo potem uporabljala kot novi proizvodi in pa tudi za uh, proizvod z nizkim tveganjem. Sveda je pomembna opredelitev to vrstnih proizvodov in to morda lahko dodatno pojasnimo v tekom prihajajočih razprav. Ampak razlog, zakaj smo izbrali nizko tvegane proizvode, je, da smo želeli, da bi eh, podjetja v prihodnje dajala na trg eh, proizvode, ki so manj eh, tvegani, manj nevarni od proizvodov, ki se trenutno eh, eh, uporabljajo. Torej, to je bil naš cilj. Slišala sem, da je gospod Karim povedal, da bi morali tudi harmonizirati dajatve. Zdi se mi ta uskladitev zelo težavna, kajti različni organi imajo dejansko različne stroške in verjetno moramo prepustiti državam članicam, da se same odločijo o, rav, o višini dejatev, da pa lahko uskladimo eh, strukturo. Eh, seveda pa bodo dejatve za centralizirani postopek eh, enotne in uh, določene bodo seveda postopku komitologije, kot danes eh, v okviru zakonodaje REACH. Uh, skladnost med biocidi in pesticidi je pomembna, ampak istočasno se moramo zavedati, da obstajajo razlike med obema sektorjama. Um, kot sem to že podaljala na enem od uh, prejšnjih sestankov odbora. Uh, Eh, pesticidi so jasno uh, povezani z kmetijstvom, uh, ko pa gre za biocide, uh, je govora o zelo raznolikih sektorjih. Vse od razkožil do insekticidov, uh, skratka, gre za uh, zelo različne področje, kjer se ta sredstva uporabljajo. In uh, določena skladnost je seveda potrebna, ne pa popolnoma. Seveda pa želimo vzpostaviti bolje delujoč notranji trg in uh, zagotoviti nižje uh, stroške za podjetja in ravno zato je predvideno vzajemno priznavanje. Ravno zato, ker mislimo, da v številnih primerjih lokalni pogoji ne veljajo, ampak vendarle, kar je zelo pomembno, države članice lahko nasprotujejo vzajemnemu priznavanju, če se jim določene proizvodi ne zdijo varni ali če gre za posebne lokalne okoliščine. E, to je seveda zelo pomembno povdariti. In pa za konec, kar zadeva e, kriterijev za izključitev zelo nas skrbijo eh, najbolj nevarne snovi, ki niso dovoljene. Imamo specifične kriterije za izključitev. Eh, seveda moramo analizirati še usklajenost eh, zakonodaja za pesticide. Eh, morda pa je pri biocidih eh, eh izjema, ker eh, prihaja do situacij, v katerih zaradi javnega zdravja in zaradi splošnih ciljev ni primerno, da uporabljamo torej, kriterije za izključitev. Morda bodo torej tukaj izjeme, od te izjeme bolj specifične, ampak vendarle. Potem pa še kar zadeva nanodelce. E, ocena tveganja pokriva vse, tudi nanodelce, to je očitno. Eh, morda imamo kje posebna določila za nanodelce, ampak zdi se nam, da to kot tako ni potrebno, ker eh, presuje oziroma cena tveganja eh, pokriva vse. In tu, tu gre za nevarnosti, tveganje in težave zaradi izpostavljenosti in to pokriva vse. Torej, eh, veselim se še nadaljne eh, zelo plodne razprave in najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala, javil se je še poročevalec v senci, gospod Perilo, izvolite. Gospod predsednik, spoštovani kolegi. Popolnoma se strinjam s predgovorniki, še zlasti pa s poročevalcem. ta osnutek uredbe smo dobro ocenili. Mislim pa, da bi morali biti nekoliko bolj previdni. To gotovo ne škodi. Z velikim zanimanjem sem vse prebral. Zdi se mi, da mnoge vidiki eh, nas lahko so nas lahko skrbeli, vendar sedaj smo odpravili vse naše dvome. Tudi od komisije smo slišali določena pojasnila. Izpostavil bi dve manjši zadevici. To ponujam v presojo kolegom, gre za 47. člen, govorimo o dajanju na trg takih izdelkov. Osnutek uredbe predvideva, da pri biocidnih pripravkih bi morali navajati tudi številko dovoljenja po mojem mnenju, bi bilo ustrezneje, če navedemo ime biocida ali pa ime učinkovine. Informacija o številki dovoljenja gotovo ni relevantna za potrošnika. Potem 21. člen gre za primerjalno oceno biocidov. 16., 17. in 18. člen določajo znanstvene kriterije za oceno biocida. 21. člen pa uvaja primerjalno oceno. Ta dodatna ocena se ne omenja v členu, in ne navaja se, dokdaj mora priti do te ocene. Mora priti pred oceno iz 16., 17. in 18. člena. Treba bi bilo navesti, kdaj naj pride do te primerjalne ocene, kdaj mora to opraviti posamezno podjetje. Hvala. Hvala lepa, s tem smo končali točko 11. Zato bomo nadaljevali se točko 12 kolega Karim že povedal svoje. 12. točka, predstavitev študije na temo mreže naslednje generacije. Tukaj imamo goste, ki so že prisotni ali pa še niso. Še niso. Nekoliko bomo počakali.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 Od sedaj naprej bomo podeljevali nagrade za tiste poslance, ki najdlje zdržijo. No, odlično. Štiri poslance so tukaj. Gospod Markus, imamo nekatere tehnične probleme. Torej, prej je bila na ekranu napačna prezentacija. Thank you. This cannot be the begin. The end normally. Ich meine, sonst unterhalten wir uns über was anderes Schönes. Noch lahko se pogovarjamo o čem drugem. wir haben jetzt auch noch ein technisches Problem. Das ist ja das Schöne, liebe Kollegen, liebe. Spet technische Problem. Tako je pač s temi prezentacijami, kolegi in kolegice. Prej jih nismo imeli, sedaj jih imamo in lahko vedno vidimo, o čem govorniki govorijo, ampak če se pojavi kakšen tehnični problem, pa se znajdemo v težavah. Danes se to ne dogaja prvič. Sedaj se pa ne spomnim nič vse drugega več. Krasno. Skot Markes sedaj točno ve, kaj je pripravil, zato ne potrebuje prezentacije. Zato se mu zahvaljujem, ga pozdravljam. Gospod Skot Markus je z nami in pa gospod Dieter Eliksman kajti v vsej vnemi sem vas pozabil predstaviti. Veseli bomo vaše predstavitve, imamo tudi pisno, pisne dokumente in če bo nam uspelo odpraviti tehnične težave, v kar sem prepričan, potem bomo imeli tudi vašo prezentacijo na ekranih. Ja, ob, obvolah Amerikanov bim. Uh, okay, well, uh, Hvala lepa, predsednik. Vesel sem, da sem lahko danes z vami. Govoril bom o razvoju omrežji v omrežja nove generacije. V vsej Evropi in svetu vidimo naslednje smernice. Tradicionalna telefonska omrežja se razvija v omrežja nove generacije, v bistvu temeljijo na enakih starih tehnologijah kot internet. Torej, gre za internetni protokol oziroma IP. Ta se nekoliko razlikuje od ene države do druge, tako v smislu, kako se razvija trg, pa tudi glede na to, kako se vlade odzivajo na te razvoje. prijetno. Sedaj deluje tudi prezentacija, zelo dobro. Mislim, da bomo imeli kmalo tudi prezentacijo na ekranih. Treba poročilo smo zajeli razvoj dogodkov v nekaterih evropskih državah in tudi drugih državah po svetu. Ena izmed stvari, ki se spreminja, ko se razvijajo no, omrežja nove generacije, je to, da tradicionalni odnos med um, omrežjem in pa um,

Be that as it may. What changes uh, is basically that To, kar se spreminja, je naslednje. Posamezno omrežje lahko kar naenkrat ponudi večstranske storitve. To so lahko storitve, ki spoh niso povezane z omrežjem, naprimer uh, glasovna pošta preko IP in tako naprej. Uh, In to seveda bistveno vpliva na to, kako se razvija konkurenca med posameznimi omrežji. Konkurenca je seveda pomembno gonilo za celoten regulativni postopek in pa za celoten postopek javne politike. Torej ima to vpliv tudi na nas kot eh, politike. V omrežju se razvoj dogaja na dveh mestih, torej na, v samem središču omrežja in pa na robu omrežja, torej pri dostopu. V centru se eh, namešča nove eh, IP storitve in tudi glasovno pošto IP. To se pa dogaja zato, da bi v glavnem zmanjšali stroške in da bi pospešili storitve. Kar se tiče dostopa, pa je razvoj v dostopu do internetu, ki temelji na vlaknih. Optična vlakna. In to seveda zahteva novo regulacijo. Tu se skrivajo izzivi za regulatorje. Kateri so tisti izzivi, ki jih prinaša s seboj ta razvoj? Kar nekaj jih je. Prvi je tisti, ki sem ga že omenil, spremembe v naravi same konkurence v, med omrežji. Drugič, sprememba značaja um, popravkov, torej zadnji kos razvoja omrežji. Tretje širše vprašanje pa je, kako to v bistvu um, uporabiti. Vemo, kako se uporablja tradicionalni širokopasovni internet, Vendar pa, kaj se dogaja, ko gre za optična vlakna, ko gre za hitri dostop do interneta? Četrti set vprašanj se nanaša na gibanje. Zgodovinsko so se ta omrežja centralno povezovala. Ko se ta center razvija v bazo IP, pa bi bilo smiselno, da se razvija tudi da se razvijajo tudi povezave. Vendar pa tega nismo veliko zapazili. Ne vem za noben primer, ko bi velik mobilni operater si izbral, da želi povezave, ki temelijo na IP za svoje tradicionalne ugrajene eh, glasovne storitve. To se torej ne dogaja. Zakaj? To ima bolj opraviti z gospodarskimi dejavniki in z poslovnimi dejavniki. In uh, potem še en izjiv, o katerem ste veliko skliš, slišali, gre za tako imenovano mrežno neutralnost. Zakaj gre? Vertikalno integrirani operateri bi morda želeli uh, dati prednosti svojim vsebinam, svojim aplikacijam, uh, in ne tistih, ki prihajajo od njihovih konkurentov. Omrežna neutralnost ima različne vidike in komponente, ampak eh, to, kar se izpostavi skozi IP migracijo, je vprašanje kvalitete storitev v okviru omrežja. V tradicionalnem telefonskem omrežju ste ali imeli povezavo ali ne, nič vmes ni bilo. V omrežju, ki temelji na IP, pa bi lahko imeli omrežja, ki so tako slaba, da dejansko spoh nimate povezave. Lahko pa imate tudi celotno lestvico, torej ni nujno, da so zadeve črnobele, imate tudi široko sivo polje, ki predstavlja nihanja v kvaliteti storitev. Včasih bi bilo bolje, da je operater vertikalno organiziran, torej od zgora na vzdol ali obratno, to bi lahko bilo koristno za njen, vendar pa eh, na ta način lahko konkurenti tudi izvajajo nadzor nad tem. O tem je bilo veliko govora v Ameriki, v Evropi pa se o tem še razmišlja. Potem tudi, kar se tiče obdobja gibanja, omrežja naslednje generacije. To so omrežja, ki imajo manj hierarhije, manj je organizacijske piramide, manj je mest, kjer se lahko povežeš na omrežje, vse pa tudi raznolika mesta, kjer se lahko povežeš. In to je bilo razvidno v številnih držav, ki so se odločile za takšno gibanje, tako v Združenem kraljestvu in na nizozemskem. Potem uh, imamo tudi skratka je tudi vprašanje eh, interoperabilnosti in tako naprej, upravljanje za spektrom. Hiter internet moramo pripeljati torej do ljudi. In potem moramo govoriti tudi o funkcionalni ločenosti. Tisti, ki ste ravno revidirali zakonodajo, eh, to gotovo dobro poznate to ni vprašanje novih omrežij, ampak ehm, je vseeno pomemben vidik, ki je s tem povezan. Sedaj pa nekoliko bolj podrobno. Spremembe v naravi konkurenčnosti. Uh, Eh, v glavnem gre za odzive na trg, na, domina, na prevlado na trgu in tako naprej. Kaj se bo zgodilo z, z mm, omrežji naslednje generacije? Imeli bomo več možnosti za konkurenco, tako da bomo lahko ublažili potrebe po regulaciji. Vendar pa obstaja tudi nekaj oskih grl, ki ne bodo hitro, ne bodo hitro opravljena. ta uska grla bodo dolgoročno izginjena, izginjela, ne pa, ne pa k malu. In potem imamo tudi primer, ko je operater lahko edini, ki ponuja storitve za določeno telefonsko številko, naprimer, in tudi to se ne bo popolnoma izginilo. Celo možno je, da se bodo pojavila nova uska grla. Torej, za regulatorje je dolgoročno upanje pri prehodu na uh, nova omrežja, ampak veliko bo potrebno še storiti na področju politike. Morda bi bilo dobro, če bi lahko uh, imeli vse en posnetek na ekranih, če je to možno. Znotraj regulativnega okvira obstaja cela vrsta različnih um, popravkov za zadnje. drugi torej za deljeni dostop, za uh, ločevanje in tako naprej. V primeru FTTB in FTTH obstaja pomisliki glede dostopa do infrastrukture. In celo uh, eh, FTTB je postal nekakšna pomembna, pomembno osko grlo. povezovanje oziroma povezovanje se, se odmika k potrošniku in stran od eh, centralnega ponudnika. Izpeljali smo kar nekaj študij o ekonomikah, o uporabi teh eh, omrežij in postavlja se vprašanje, ali bodo lahko široko uporabljena ta omrežja. Ugotovili smo, da so stroški takšni, da bi da ne bi mogli pokriti vseh, vsega teritorija, vseh držav članic, brez kakršne koli pomoči. Tržne sile ne bodo pokrile vseh držav članic z um, možnosti, ki temeljijo na optičnih vlaknih. In uh, tudi zadeva je takšna, ko bo tudi um, del teritorija pokrit, to ni nujno, da se bo tudi v sekundarni fazi potem pokrila celotna država članica. Poročilo pokriva kar nekaj razvojev dogodkov v Evropski uniji. Najprej je revizija zakonodajnega svežnja. Gre za prepoznavanje prevzemanje večjih tveganj, ki so, koliko so pač dovoljena v okviru investicij, potem razmislek in opaz, opazanja, da infrastrukturi, vključno z naprimer eh, zgradbe in tako naprej, vse je potrebno vključiti v regulativni okvir. In to prvič, to so pomembne inovacije. obstaja pa tudi splošna možnost držav, da se odločijo za svojo možnost dostopa do teh omrežij. In potem tudi smernice komisije glede državne pomoči. Tu razlikujejo med eh, črnimi, belimi in pasivimi področji. Tista, ki področja, kjer bi dobili več uporabe in tiste, ki bi dobili manj uporabe. Tisti, ki bi dobili manj, to je tisto sivo področje, ampak postavlja se vprašanje, kolikšna mera državne pomoči ali poseganja javne politike je primerna na področju, ko imamo samo eno omrežje. In še na zadnje, priporočila komisije o prehodu na omrežja nove generacije. V našem predhodnem delu za komisije smo predlagali niže stopnje eh, prekinitve, se smo menili, da bi to pomenilo olajšanje prehoda na IP bazo in na omrežje nove generacije. In če pustimo ob strani mehanizme, se mi zdi, da to priporočilo um, postavlja smiselne stroške pri odpravi prejšnjih omrežij. V poročilu smo zapisali celo vrsto priporočil, upam, da se jih boste lahko ogledali. Najprej glede revizije zakonodaje, menili smo, da so priporočila tukaj primerna. Prvo priporočilo, ki smo ga izrazili, je bil to, da Eh, revidirana zakonodaja, da bi bila sprejeta in zdi se, da eh, se to priporočilo dobro uresničuje. Bili smo veseli novice prejšnji teden. Drugo priporočilo je, da bi bilo morda priporočljivo bolje izkoristiti tako imenovane podnacionalne um, trge. Regulativni okvir je vedno dovolil definicijo trga na kakršnakoli ravni, je že pač to bilo. Uh, Ampak, eh, kar se tiče trgov, ki pokrivajo celoten teritorij države članice, to ni edini način, eh, kako je moč to razumeti. Nekatere države članice so si izbrale postopen dostop do definicije trgov posameznih držav članic in možno je, da se bo do ti značaji oziroma da bo se bo te značilnosti še bolj razlikovale znotraj držav članic. Zato bomo imeli večji podarek na podnacionalnih trgih. Tretje priporočilo je to, da upoštevamo priporočilo komisije o dostopu do mreže naslednjih generacij, ki predlaga kar nekaj koristnih stvari. In to priporočilo prav tako bilo usmerjeno, torej splošni trendi so pozitivni, kar se tiče optičnih vlaken. Mislimo, da so zadeve na dobri poti. Kar nekaj naših poročil, eh, priporočil je bilo povezani s tem, kako zagotoviti dostop do mreži novih eh, generacij in kako bi lahko uh, odpravili široko pasovni internet. Prvo priporočilo je, da potrebujemo boljše razumevanje stroškov in koristi uh, dostopa do omrežij naslednjih generacij. Cela vrsta študij je ocenila koristi in stroškov širokopasovnega interneta. Ampak eh, malo kvalitativnega dela je povedalo, kaj so tisti stroški in koristi v makroekonomskem smislu. Ko gre za hitrost, eh, naprimer, storitev. Številni bi menili, da bi bilo to smiselno narediti, ampak brez kvalifikacije je težko povedati, kaj bi bila primerna pobuda politike. Torej, tukaj potrebujemo bolj natančne študije. Če bo za zaključki pozitivni, bi bilo primerno si ogledati tudi pobude javne politike za spodbujanje omrežje nove generacije svežen telefon, ki je, se bliža koncu, se ukvarja z regulativnim, vidiku, z regulativnim vidikom instrumentov javne politike, imamo pa še druge instrumente. In če bi imeli boljše razumevanje teh instrumentov, če bi imeli več analiz stroškov in koristi, bi lahko bolje vedeli, kakšni bi bili primerni koraki. In če poštevamo vse to, se nam zdi, da v Evropi obstaja prostor za razpravo, to bo politična razprava o tem, kaj v bistvu so cilji. Torej, v povezavi z Lizbonsko agendo in tako naprej, kaj je cilj? Kakšen delež Evrope naj bi pokrili z omrežji nove generacije, kako hitro in v kolikšni razsežnosti? Svežen tega še ne bo popolnoma rešil. Številne države na svetu so zauzele stališče do tega. Evropa ni tukaj vodilna, ko gre za dostop do omrežji novih generacij. Evropa je se dobro odrezala pri širokopasovnem internetu, gre za optična vlakna, pa imamo države, kot je Japonska, ZDA in tako naprej, ki eh, imajo tukaj prednost. In tudi druge države bi lahko nas prehitele zakaj potrebujemo boljšo študijo, boljšo analizo stroškov in koristi. Ni jasno, ali naj, to, ali naj bo to nekaj, kar uh, um, naj Evropo skrbi ali ne, saj nimamo še ustreznih podatkov za takšne sodbe. Veliko priporočil v našem uh, poročilu. Tako menimo, da je potrebno Right uh, of, uh... Uh, torej, skupina evropskih uh, regulatorjev prav tako bo se zauzela za sistem Bill and Keep. To si moramo še podrobneje ogledati in komisija načrtuje natančnejšo preučitev. Prehod na omrežja nove generacije. Tukaj še ni potrebna neka posebna pobuda. Evropska komisija bi morala še naprej tesno zasledovati, ali zadeva napreduje tako, kot smo upali. Uh, smo že dlje, kot bi ljudje pričakovali pred naprimer desetimi leti. In potem, kar še tiče spektruma, Spektrum mora biti na razpolago in to visokokakovostni spektrum za bodisi fiksni ali mobilni eh, širokopasovni internet. Optična vlakna ne bodo odgovor za 100-odstotni eh, teritorij v državah članicah. Eh, in kjer bo lahko liberaliziran spektrum, je to priporočljivo in o tem je vredno resno razmisliti. Ne predlagamo političnih sprememb, ampak eh, dejstvo je, da evropske institucije razmišljajo o tem, prehod na eh, omrežje naslednje generacije pa daje temu še dodaten pomen. To je vse, kar imam. Eh, pripričan sem, da bodo ljudje imeli veliko vprašanj. Dank, uh, Interessante Präsentation, auch ohne Präsentation. Wir haben es, glaube ich, sehr gut verstanden. Es war sehr anschaulich. Torej, hvala lepa za predstavitev, zelo je bila nazorna. Ali imate kakšno vprašanje? Če ne, potem bi dal besedo najprej komisiji. Gospod Rotford, morda bi dodali še dva ali tri stavke o tej temi in če bodo imeli kolegi še vprašanja, jim bomo dali besedo, če ne pa bomo nadaljevali z delom. Hvala, predsednik, hvala za besedo. Kratek bom. Rad bi čestital odboru ITRE za to, da je naročil to študijo. Študija je dobro narejena in podaja pravično sliko situacije v povezavi z omrežji nove generacije. Ehm, morda je nekoliko ve, do, ve, veliko je podrobnosti, ampak tukaj se ne bom spuščal v to, na, tako bi se naprimer vprašali, če je VOIP uh, eh, storitev v smislu definicije. Pozdravljamo dejstvo, da si študija da študija meni, da so priporočila komisije pozitivni prispevek. Pozdravljamo tudi izjavo, da bodo priporočila pojasnila veliko zadev v povezavi z omrežji nove generacije. Strinjamo se s tem, da je celotno zadevo potrebno pogledati v kontekstu smernic glede državne pomoči. Kar se tiče specifičnih priporočil, Eh, številnimi se strinjamo, želimo si, da bi kar najhitreje lahko revidirali zakonodajo, upoštevali bomo priporočilo glede subnacionalnih, podnacionalnih trgov. To bomo naredili v revidirani verziji priporočil po drugem javnem posvetovanju. Eh, potem je jasno tudi, da razumemo družbene prednosti v kontekstu in 2010, političnih inštrumentih, ki bi jih lahko izkoristili za boljšo namestitev. Tukaj smo prisluhnili sporočilom parlamenta eh, v razpravah o revidiranem svežnju in eh, prav tako smo to slišali v razpravah o univerzalnih storitvah in o tem, kako se lahko ti izkoristijo kot instrument za porazdeljevanje širokopasovnega interneta. Hvala lepa. Hvala. Nadaljnih govornikov ni, tako da lahko zaključimo s to točko. Zahvaljujem se gospodu Markosu. Očitno ste bili zelo jasni, tako da ni bilo potrebnih dodatnih vprašanj. Hvala, da ste na nezapleten način predstavili tehnične vidike. Hvala lepa, hvala lepa kolegom in kolegicam. Sedaj pa točki 12 in 30, datum naslednje cene seje 2. december. Ne vemo, če se bo to resnično zgodilo, kajti v tem tednu bodo potekala zaslišanja komisarjev. Ampak tudi tukaj ne vemo, ali bo vse tako, kot je bilo načrtovano. Zato vam predlagam, da si zabeležite te termine, lahko pa, da bomo imeli tudi štiri termine, termine zato, da smo lahko odrežili zasliševanja komisarjev. Ali bo potem seja potekala na isti dan ali drug dan, to še ne vemo. Potrebno je še počakati. V naslednjih dneh se bo ta zadeva odločila. Zahvaljujem se tistim kolegom, ki so še prisotni. To so vse madljivi kolegi. Hvala lepa in tudi zaslužili ste, da sestanek končamo nekoliko prej.